gledanje. V 20 sekundah bom prebral rezultate glasovanja. Rad bi vam sporočil rezultate drugega kruga glasovanja za podpredsednice. 660 oddanih glasov, 11 jih je bilo neveljavnih, 649 veljavnih, 325 je potrebna večina. Kandidati so dobili naslednje število glasov. 266 Roberta Angelili, 259 Izabel Diro, 175 za Mihaela Kaminskega, 141 Silvana Kohmerin, 242 gospod Macmillan Scott, 292 Martinez Miguel, 282 eh, Dagmar Berendt, eh, 276 Libor Rovček, 239 Paul Schmidt, 303 eh, Anejo Vidal Quadrat, 274 Diana Boles in 200 35, Rainer Wieland. Kandidati, ki so dobili potrebno večino glasov, so naslednji. Nihče. Se pravi, nihče ni dobil potrebne absolutne večine glasov. Torej je prostih še 11 podpredsedniških mest in zato bomo imeli tretji krok glasovanj. Razen, če temu nihče ne nasprotuje, predvidevam, da bo seznam kandidatkov ostal nespremenjen.